zasedanje v ponedeljek, sprememb dnevnega reda ni. Torek, skupina zelenih je zahtevala, da bi imeli izjavo sveta in komisije o položaju pogajanj v Evropskem svetu v zvezi z gospodarsko krizo in da bi to vključili na dnevni red. V torek ob treh sedaj dajem besedo zelenim, da podajo predlog za to zahtevo. Rebeka Harms. Hvala lepa, da mi ste dali besedo. Mislim, da smo to skušali uh, oskladiti tudi med predsedniki pričnih skupin, tako da bi sedaj parlament uh, po tem uh, koncu tedna ne bil izločen iz nadaljnih razprav o krizi in morda ni prav, da čakamo do četrtka, da vidimo, ali nas bodo o tem obvestili ali ne. Menimo, da je nujno, da posredujemo. Celotni konec tedna sem bila v Bruslju in skušala sem spremljati odločitev v vsaki fazi, ampak meni se zdi že zelo bizarno, da vrh pot, pote, začne potekati potem, ko bi naj Eh, potekal 14 dni prej in da ni bil sposoben sprejeti nobene odločitve. Več kriznih vrhov, ko imamo, večja je nezmožnost priti do nekega dogovora. Bolj globoko se razpravlja in analizira kriza, večja in globlejša je tudi kriza med voditelji držav pozicija oziroma stališče parlamenta je zelo jasno in mislim, da je zelo pomembno za državljane Evropske unije, da to stališče tudi vedno znova pojasnjujemo. Evropska gospodarsko upravljanje je drugačno od tega kriznega vrha. Zato menim, da moramo jutraj v okviru nujne razprave, jutri popovdne, torej eh, izve, povedati tudi nekaj besed o tem vrhu. Hvala, gospod predsednik Šulc. Hey, eh, Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je zelo pomembno, da ne le v četrtek izvemo, kaj uh, je bil rezultat tega vrha. Upam, da bomo to izvedeli še predtem, ampak tudi zelo pomembno je, da povemo, kakšne stališče parlamenta. In predlagal bi, da sledimo temu predlogu in da prihranimo čas tako, da uh, imamo tukaj najprej predstavitve stališč političnih skupin, tako da bomo imeli tukaj tudi jasno sporočilo za svet. V tem smislu bi ta predlog podporil. Hvala, gospod predsednik. Razumem, vjenc, e, ten vnjosek je teraz ja. Hvala, razumem. Predlog je torej jasen. Zahteva je torej, da bi imeli govornike v imenu političnih skupin. Začeli pa bomo z izjavo sveta in komisije. Zanima me, ali želi nas, kdo nasprotovati tej zahtevi. Ne vidim nikogar, zato bomo o tem glasovali. Kdo je za? Kdo je za to, da bi podprli predlog zelenih? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospe in gospodje, to pomeni, da bomo morali spremeniti dnevni red za jutri. Točke bomo ustrezno prerasporedili, točke na dnevnem redu. To razpravo bomo imeli ob treh popovdan jutri. Razprava bo trajala 45 minut in vse naslednje točke se torej premaknejo za 45 minut. Z vidika časa to ni eh, velika sprememba, vendar to pomeni, da bodo vse točke, ki so na dnevnem redu jutri, na dnevnem redu približno 45 minut kasneje, kar zadeva sredo in četrtek. Politične skupine niso podale zahtev za spremembo dnevnega reda in to pomeni, da je dnevni red za ta teden sprejet. Zato lahko začnemo s prvo točko in sicer poročilo koša, mobilnost in vključevanje ljudi z, oziroma vključevanje invalidov. Because... Spoštovani kolega, predlagam, da počakate s svojim govorom minuto ali dve. Dve minuti, prosim. Kaj ti kolegi zapuščajo dvorano, zato moramo počakati dve minuti. Ne, ne, ne. هي يا مدام مدام مدام لولينغ госпожа لولينغ يا مسيو البريزيدان gospod predsedujoči, predsednik, gre za dnevni red v torek, torej jutri. Na dnevnem redu je ustno vprašanje v zvezi z direktivo za eh, porodniški dopust. Zelo sem presenečena, ker smo vendar sprejeli naše poročilo v prvem, prvi obravnavi in uh, zdaj smo v postopku soodločanja. In v, med postopkom soodločanja se svetu ne zastavljajo vprašanja v zvezi z poročilom, ki smo ga pa že sprejeli. Menim, da to ustno vprašanje ne bi smelo biti na dnevnem redu, kajti sicer se bo bomo dali vedeti svetu, da ne razumemo, da preprosto ne razumemo eh, postopkov, eh, eh, ki naj bi veljali. Hvala lepa, gospa Luling. Hvala za vašo pripombo. To zadevo bomo preučili. Odločitev je bila